Dear colleagues, I think we can now start. Drage kolegice in kolegi, mislim, da lahko sedaj začnemo uh, skupnim sestankom Ekona in Empla. Kot veste, je tako predvideno v šesterčku začetek novega semestra. to zahteva in tudi ekonomski dialog s komisijo o uh, pregledu letne rasti in poročilom o mehanizmu opozarjanja. Torej imamo tu prva priporočila, imamo svežen in zelo dobro je, da imamo to izmenjavo mnenj. To omogoča našemu poročevalcu in pogajalski ekipi, da začnejo pripravljati svoje poročilo. Danes eh, pozdravljam podpredsednika eh, Dobronskisa ter komisarja Moskovisija in eh, gospod Tyson. Eh, kot veste, eh, kaže pregled letne rasti, da prihaja do rahlega eh, okrevanja gospodarstva. Mi imamo za prejšnje leto določene prednostne naloge, investicije, strukturne reforme, fiskalna konsolidacija. Te prioritete je treba konkretno udejanjati, upoštevati eh, cikličnost, to je seveda zelo kompleksno, pomembno vprašanje. In S eh, priporočili imamo pravzaprav eh, prve izhodišča za eh, fiskalni del, potem s poročilom o mehanizmu opozarjanja dobivamo seveda tudi podlage za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji. Torej, pozneje bom dal seveda gostom besedo. Pred Na to sledijo vprašanje in odgovore. Mariza, prosim, besedo eh, imate. Hvala lepa. Eh, sem komisarjem. Ta proces smo začeli pred letom in pol. Začeli smo se pogovarjati o gospodarstvu, vendar ne zgolj o gospodarstvu. E, pogovarjali smo se seveda tudi o zaposlovanju. E, imamo 23 e, milijonov brezposelnih evropejcev in zaradi tega nam je jasno, da se moramo boriti proti temu in gospodarstvo je instrument, ki ga moramo primerno uporabljati. Eh, skupni cilj socialne Evrope eh, imamo stalno pred očmi in zaradi tega je potrebno to sodelovanje in eh, če združimo moči, nam je seveda veliko lažje doseči cilje. Hvala lepa, da ste tukaj in veselim se vseh vprašanj in vseh odgovorov. Hvala lepa. E, mislim, da to, kar ste povedali, res eh, zelo drži. Naš skupni cilj je zagotavljanje rasti in delovnih mest. In poročilo o mehanizmu opozarjanja eh, tudi pove, da imamo neko eh, neravnovesje pri varčevanju, pri investicijah. In sedaj besedo dajem gospodu podpredsedniku Dombrovskemu kisu. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, Evropska komisija je objavila svoj svežen eh, o Evropskem semestru 26. novembra in s tem se pač začenja nov ciklus Evropskega semestra. Eh, letošnji svežen vključuje Eh, več elementov v samem semestru in v sporočilu z dne 21. oktobra eh, to komisija tudi predstavlja. Eh, in poleg tega imamo tudi priporočila za izvajanje poročila petih predsednikov. 11. novembra smo imeli razpravo v parlamentu in sicer pred samo objavo svežnja. Eh, ta razprava nam je dala dragocene informacije, ki jih je komisija upoštevala pri dokončni pripravi dokumenta. Eh, torej, mi moramo izhajati iz eh, tega in mi moramo povečevati verodostojnost eh, in odgovornost na tem področju. Torej naj se osredotočim na svežen, ki je bil predstavljen eh, eh, prejšnji teden. Torej tu imamo preglednico letne rasti 2016, poročilo o mehanizmu opozarjanja je prvi korak za ugotavljanje makroekonomskih neravnovesij. Imamo potem še poročilo o brezposelnosti v EU in eh, o odzivih držav članic. Potem imamo priporočila za euroobmočje. Eh, tu je bilo tudi predstavljeno novembra, zato da eh, prikažemo tudi konvergenco držav in priporočila za Evro območje pravzaprav eh, objavljamo tudi sedaj, zato da se to upošteva tudi pri poporočilih za posamezne države in da opredelimo skupne izzive za evro območje in da to upoštevamo torej v eh, specifičnih priporočilih za države iz evro območja. Eh, pregled eh, letne rasti 2016 eh, naj bi eh, okrepil. Eh, sedanje počasno okrevanje gospodarstva eh, naj bi tudi eh, povečalo konvergenco. Eh, mi potrebujemo ustrezne monetarne politike, ki bodo omogočile večjo rast in ustvarjanje delovnih mest. prioritete iz poročila za leto 2015 eh, so iste. Eh, se pravi, za leto 2016 velja, da izhajamo iz teh istih prednostnih nalog. Eh, večji bo povdarek na investicijah, na strukturnih reformah in odgovorni fiskalni politiki. In mi želimo pravzaprav gospodarstvo in socialne razmere v Evropi čim bolj uravnovesiti. Potem investicije. Eh, investicijski načrt za Evropo eh, prehaja v fazo eh, razmaha, zahvaljujoč pripravljalnemu delu Evropske investicijske danke in prizadevanjem parlamenta in sveta. Javne in zasebne investicije so potrebne. Eh, treba je dokončati Evropsko bančno unijo, da se poveča finančna stabilnost v Evropi in evro območju. Prejšnji teden je komisija sprejela pomemben korak, saj je predlagala eh, jamstvo za eh, prihranke v bankah Na evropski ravni potrebujemo dobro podlago za rasta in delovna mesta, nadaljne strukturne reforme so prioriteta. Eh, lotiti se moramo seveda tudi eh, javne uprave, eh, trga dela, spodbujati moramo inovacije. Take reforme so del širšega prizadevanja držav članica odpravo neravnovesij in izboljšanja delovanja na področjih, ki so pomembna za produktivnost in konvergenco. E, poročilo o mehanizmu opozarjanja za leto 2016 kaže, da so države članice kos e, makroekonomskih e, neuravnovesjem iz prejšnjih let. Eh, je pa zadoženost v mnogih državah članicah še vedno previsoka in zaradi tega so ranljive in to ovira rast. Nekatere države pa se soočajo z novimi izzivi. Svežen eh, posveča veliko pozornosti za poslovanje in socialnim vprašanjem. Politika trga dela naj bi eh, zagotovila fleksibilnost in varnost In eh, najti moramo pravo ravnovesje med obema. Kriza je eh, zmanjšala zaupanje državljanov in pravičnost in vključevanje so, sta ključni vrednoti Evropske unije eh, in pogoj za ohranjanje socialne pravičnosti je seveda tudi rast in ustvarjanje delovnih mesta. Eh, osnutek poročila o zapasovanju daje več informacij o tem področju. Eh, tretji stabar pa je odgovorna fiskalna politika. Poprečni proračunski deficit v evroobmočju se zmanjšuje in naj bi se zmanjšal na 1,7 odstotka BDP-ja v naslednjem letu in javna zadolžitev v evroobmočju se poprečno zmanjšuje od tega leta naprej. Pomembno pa je, da se uh, uredijo javne finance, da postanejo vzdržne in eh, da se dobro uporabljajo ta finančna sredstva. Davčni sistemi morajo biti učinkoviti, primerni za zagotavljanje rasti in delovnih mest in eh, ti sistemi morajo biti pravični. Sistemi socialne zašite morajo biti modernizirani, zato da bodo kos starajočemu se prebivalstvu. zaradi velike odvisnosti in prelivanja med eh, državami članicami evroobmočja je treba okrepiti konvergenco med državami evroobmočja. Priporočila za evroobmočje se osredotoča na ključna vprašanja in predlaga konkretne ukrepe. Eh, to vključuje tudi eh, strukturne reforme, ki pospešujejo prilagodljivost, konvergenco in zdrav finančni sistem. Za člane evroobmočja, pa ne zgolj za njih, je pomembno, da naredijo eh, napredek v smeri gospodarske in monetarne unije. Konsolidacija okrevanja gospodarstva je mogoča le, če vse evropske institucije in države članice sodelujejo. E, to zahteva tudi vključevanje Evropskega parlamenta in nacionalnih partnerjev, regionalnih e, organov, socialnih partnerjev, družbe kot e, take. Veselim se sodelovanja pri teh vprašanjih in tudi današnje razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste nam povedali, da. EFSA deluje. Mi namreč nimamo veliko informacij, ne vemo, ali to deluje ali ne. In uh, uspeh EFSA je ključnega pomena in sedaj nas je pristojni komisar o tem obvestil. Sedaj pa dajem besedo komisarju Pieru Moskovicu. gospod eh, predsedujoči, gospa predsedujoča, gospe eh, kolegi poslanci. Torej, vesel sem, da sem danes lahko tu med vami za ta gospodarski dialog. Prejšnji četrtek je komisija objavila svoje eh, poročilo o mehanizmu opozarjanja in vesel sem, da vam to lahko danes predstavil. Osredotočil se bom pa na to, kar je novo v primerjavi z eh, preteklim letom in eh, zlasti v odnosu do mm, pregleda v prvem semestru 2016. Torej, eh, AMR, poročilo o mehanizmu opozarjanja, je eh, izhodišče za letni eh, cikl analiz. Torej, tu gre za identifikacijo držav članic, eh, ki jih lahko prizadanejo različna neravnotežja, ampak to je torej samo izhodišče, potem pa izvajamo na tej podlagi poglobljene analize. In letos smo zlasti posvetili veliko pozornosti Eh, vprašanjem euroobmočja na splošno eh, in pa eh, potrebi po koordiniranem pristopu. Torej dva zaključka. Prvič gre za presežek tekočega računa evro območja, ki je med najpomembnejši na svetu in eh, tu gre zlasti za eh, zasebno eh, varčevanje v primerjavi z investicijami v območju evra in drugič. Torej, to je zopet novost tega poročila in sicer gre za ukrepitev socialne razsežnosti. Parlament in svet Eh, sta pripravljena tudi ta tehnični vidik in v tem primeru ne gre za nov eh, fokus, temveč eh, za um, nov postopek in sicer si poskušamo, poskušamo uporabiti nove indikatorje in zagotoviti, da ti novi indikatorji sami ne posegajo v mikroekonomska tveganja in na osnovi teh, um, tega um, poročila o mehanizmu opozarjanja smo izbrali 18 držav članic za poglobljeno analizo, 16 držav članic eh, zato, eh, ker uh, smo uh, lani uh, zabeležili preveliko neravnotežje in prvič bomo tokrat pripravili tudi poglobljeno analizo za Avstrijo in Estonijo. Torej, kot ponavadi, bo komisija sprejela eh, odločitev v zvezi z to, eh, tem neravnotežem glede eh, na rezultate, ki bodo objavljeni februarja. Torej sedaj nekaj besed o priporočilih za evroobmočje kot sem že večkrat povedal, moramo tu eh, dati zlasti eh, pozornost eh, evropskemu semestru. Leta 2016 bodo objavljene priporočila za euroobmoče, kakor tudi pregled letne rasti in nova časovnica Eh, sledi eh, cilju boljše integracije evroobmočja in pa nacionalne razsežnosti eh, gospodarskega upravljanja. Na ta način želimo zagotoviti, da se bomo ustrezno odzivali na izzive in namen je tudi, da S tem ponudimo dejansko usmeritev zlasti na davčnem območju. Komisija predlaga štiri priporočila za euroobmoče. Prvič, da se sledi politikam, ki podpirajo konvergentnost, zmogljivost prilagoditve in da se z, eh, z, s temi priporočili um, ustrezno odzove na makroekonomske neravnoteže v evromoči. Drugič, priporočila pozivajo za izvajanje strukturnih reform na trgu dela, da eh, podpirajo ustvarjanje delovnih mest in tako dalje. Eh, tretjič, glede davčnih politik, eh, priporočila podčrtujejo potrebo potem, da Eh, zagotovimo neutralno fiskalno držo v evroobmočju za 2016 in za 2017 pozivajo eh, za zmanjšanje javnega dolga za eh, vzpostavitev davčnih tamponov. In ne na zadnje glede finančnih vprašanj, priporočila počrtujejo potrebo po postopnem zmanjševanju um, neustreznih. Um, posojil, torej za slabih posojil in za boljšo konvergentnost um, postopkov uh, nesolventnosti. Torej to so uh, sklepi in pa priporočila za danes. Zahvaljujem se vam in dajem besedo gospodu predsedojočemu. Hvala lepa in takoj dajem besedo gospe Tyson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uh, hvala vsem spoštovani uh, predsedniki, spoštovani kolegi, poslanci, gospe in gospodje. Naj eh, sama najprej počrtam, da gospodarska uspešnost in pa eh, socialne razmere v Evropi ostanejo neuravnotežene. In eh, to poročilo kaže na to, da Čeprav se socialna situacija in pa brezposelnost izboljšuje, še vedno obstajajo velike razlike med državami članicami in znotraj držav članic, naprimer eh, Grčija, Španija, eh, Italija, Portugalska eh, in druge. V teh eh, državah imamo še brezposelnost eh, več eh, kot 30 odstotkov, medtem ko naprimer Danska in druge skandinavske države imajo, so bolj uspešne pri vključevanju dolgotrajno brezposelnih v trg dela. Torej, treba je zagotoviti eh, konvergenčnost za Evropo, zato da bomo eh, lahko uspešni v prihodnosti. Ljudje morajo videti tako priložnost, kot tudi ustrezno eh, zaščito povsod po Evropski uniji. In glede tega bom jasna. Gospodarska rast in socialna pravičnost morata iti z roko v roki. To je za to komisijo ključnega pomena. In uh, letošnji evropski semester eh, sledi prav temu cilju. Torej, eh, socialna pravičnost mora biti v. Um, osrčju našega eh, gospodarskega okrevanja želimo dati eh, prednost eh, naložbam, pri tem pa ne pozabiti na človeški kapital. Dajemo prednost socialnim investicijam, države članice morajo nadaljevati na področju reform in veliko je treba zagotoviti zlasti na eh, področju eh, prožnosti in varnosti. Moramo se izogniti prekernim um, delovnim mestom, zato ker uh, to uh, ni uh, skladno z uh, socialno zaščito, ki jo želimo ponuditi. Torej, najbolj uh, prekerno uh, delo je uh, neprijavljeno delo in glede tega bi uh, želela uh, še enkrat. Uh, Čestite ti poročevalcu, ki je pripravil poročilo na to temo. Glede eh, dolgotrajno brezposelnih, eh, naj povem, da je naša prednostna naloga, da se te ljudi ponovno vključi v trg dela. To sedaj predstavlja 50 odstotkov brezposelnih in to je ne samo nesprejemljivo z človeškega in socialnega vidika, temveč ima lahko tudi zelo pomembne negativne učinke na gospodarsko rast. Prepričana sem, da se bo svet eh, strinjal glede naših skupnih priporočil pred koncem leta, eh, priporočil, eh, ki. Um, predlagajo zelo konkretne korake za vključevanje dolgotrajno brezposelnih eh, v trg dela. Moramo omogočiti tudi um, prehod v nove, eh, v nove delovna mesta in pa opogumljati iskalce eh, dela. EURES platforma je sedaj um, zaključena in njen namen je prav to. Uh, še vedno imamo 2 milijona prostih delovnih mest, kljub milijonom brezposelnic. In del odgovora je tudi to, da moramo eh, iskalcem dela tudi dati ustrezne veščine in to je tudi predmet eh, agende o veščinah, eh, ki jo bomo pripravili v začetku prihodnega leta. Veliko ljudi je še izpostavljenih nevarnosti revščine in tudi tu imamo še možnost eh, izboljšati tako eh, sistem socialne varnosti eh, kot zaščite pred brezposelnostjo. Treba je zlasti vključiti tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela, tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga delov dela in vključiti moramo tudi begunce. Zdi se mi, da je učinkovita vključitev v trg dela tu najpomembnejša. Eh, prav tako eh, izziv predstavlja tudi eh, starajoče se prebivalstvo. Potrebujemo socialno varnost, ki bo vzdržna, ki bo primerna za to in naslednjo generacijo. Glede davkov se eh, strinjamo, da je treba razbremeniti eh, tiste najnižjimi dohodki, istočasno pa se boriti proti davčnim utajam in goljufijam. Počrtala bi tudi to, da eh, se naše prednostne naloge tudi odražajo pri specifičnih priporočilih za evroobmočje in pa v poročilu o mehanizmu opozarjanja si sedaj tudi bolj podrobno pogledamo socialne indikatorje, kot so brezposelnost mladih, dolgotrajna brezposelnost in pa eh, stopnja dejavnosti pri naši analizi makroekonomskega neravnovesja. Na ta način bomo bolje razumeli eh, zaposlovanje in pa socialni učinek in izzive. Eh, preč, predsedujoči, spoštovani kolegi, poslanci, torej to, imamo v mislih, ko govorimo o socialni razsežnosti, ne gre samo o um, zakonodajnih eh, predlogih na tem področju, temveč resnično za uh, vpliv um, teh politik na ljudi. V Evropi želimo eh, doseči trojni A na socialnem področju v Evropi. To je pomembno za nas, za države članice, za socialne partnere, ki z nami delajo. Ne moremo uh, opustiti naših naporov, dokler ljudje ne bodo občutili rezultatov v svojih privatnih življenjih. Hvala lepa, sedaj pa dajem eh, besedo eh, poročevalcu oziroma poročevalki gospe Paolo Rodriguez. Hvala lepa. Eh, pozdravljam vse tri predstavnike Evropske komisije in tudi Michaela Leaksa pozdravljam, ki bo z nami delal eh, na tem postopku, torej lansiranje Evropskega semestra. In res eh, moram reči, da je ta drugi trenutek interakcije med Evropsko komisijo in parlamentom lahko zelo pomemben za okrepitev demokratične legitimnosti, ki jo moramo zagotoviti za ta celoten postopek. Kar se tiče sedanje situacije, ja, eh, imamo nekaj znakov eh, oživitve okrevanja gospodarstva, ampak to okrevanje je še vedno preveč eh, omejeno, da bi lahko absorbirali brezposelnost in da bi lahko um, spodbudili tranzicijo uh, v zeleno, vključujočo gospodarstvo. Uh, Torej, prizadevamo si za strategijo Evropa 2020, ampak eh, okrevanje tudi ne zadostuje, da bi se lahko odzvali na nove izzive. Eh, zlasti imam v mislih eh, tu humanitarno krizo, ki jo predstavljajo begunci, ki prihajajo v Evropo. Ko vidimo torej, te presežke na tekočem računu, to predstavlja Eh, uspešno, uspešni evropski izvoz, ampak istočasno pa to eh, pomeni tudi, da domače popraševanje ni dovoljšno in zato moramo okrepiti eh, investicije in to mm, v širšem obsegu. In zato mislim, da je treba zmanjšati socialno neenakost in tudi makroekonomsko neravnotežje in potrebujemo torej, um, Eh, napore iz obeh stranih eh, držav, ki imajo presežke in tistih, ki imajo primankljaje. In zato potrebujemo boljše upravljanje na ravni Evropske unije, tako na davčni liki, kot na um, agregiranih makroekonomskih eh, indikatorjih. In torej na ta način lahko uh, zagotovimo resnično okrevanje. Države članice moramo pozvati, k eh, izvedbi tako reform kot eh, naložb, ki so pomembne eh, za to, da lahko zagotovimo bolj vzdržne sisteme socialne varnosti. In vse to, torej vsi ti napori za evropski semester 2012, za evropski semester mora vključiti evropske državljane veliko bolj neposredno. V Evropskem parlamentu menimo, da lahko delamo za to, ampak eh, zato moramo zagotoviti, da bo parlament veliko bolj vključen, ko se bodo opredeljevale eh, prednostne naloge tako za pregled letne rasti kot za specifična priporočila po državah in želimo tudi, da bo parlament bolj vključen v opredeljevanje eh, prioritet za evroobmočje želimo dejanske eh, medinstitucionalne sporazume za gospodarsko upravljanje. Hvala eh, lepa. Sedaj pa poročevalka za odbor Empel, Sofija Rivero. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, gospodin in gospe komisari. Torej, hvala, da ste se nam danes pridružili na tem skupnem zasedanju odborov za zaposlovanje in za gospodarstvo. Mislim, da eh, potrebujemo razpravo o evropskem semestru in to eh, že leta 2016. Na ta način bomo zagotovili demokratično legitimnost. Kot poročevalka eh, za pregled letne rasti 2016 na področju socialnih zadev bi želela izraziti svoje zadovoljstvo imamo uh, socialno pravičen svežen, ki temelji na davčni odgovornosti. In želimo delati eh, na vzdržni rasti, ki temelji na prejšnjem evropskem semestru. Mislim, da smo eh, osredotočeni na socialne investicije in to uh, Eh, vključuje vse eh, tri prednosti. Se pravi, socialno gospodarstvo in tržno gospodarstvo morate delati z roko v roki, zato da se zagotovi vzdržno rast in ravnotežje povsod po Evropski uniji. To je del strategije 2020. Treba je vključiti in upoštevati sedanjo situacijo, kjer imamo celo vrsto izzivov, na katere se moramo odzvati. Torej prvič eh, brezposelnost in zlasti brezposelnost mladih. In in dolgo trajno brezposobnost. Treba si je vključ, pogledati tudi uh, vzdržnost naših eh, socialnih sistemov, um, ehm, starajoče se prebivalstvo, revščina. Komisija je bila zelo konkretna, potrebujemo eh, politike, ki bodo blizu državljanom in moramo zagotoviti strukturne reforme in zaščititi ljudi, torej tem eh, socialnim fokusom. Mislim, da je pomembno, da evropske eh, sklade in vire uporabljamo eh, ne samo za infrastrukturne naložbe, temveč tudi za naložbe v človeški kapital in zlasti v človeški kapital. In zahvaljujem se komisiji za. Ta dokument, kjer vidimo, da si prizadevate za večjo socialno in teritorijalno kohezijo torej treba eh, je drugače obravnavati evropske regije in eh, na različne načine obravnavati različne eh, zadeve v korist evropskih državljanov. Eh, ukrepe za dolgoročno in srednjeročno rast, torej glede tega se strinjam, strinjam se s to vizijo, ampak državljani so kratkoročno soočeni z predsejšno nestabilnostjo in zanima me, kakšna je eh, takojšna zmogljivost za ustrezno odzivanje na takojšne težave. Eh, rada bi, da nam pojasnite, kako lahko v praksi zajamčimo uh, izvajanje vseh teh ukrepov, zato da lahko zagotovimo boljšo socialno stabilnost v Evropski uniji. Z drugimi besedami, kako lahko zagotovimo varnost naših državljanov in pa ustrezen odgovor na begunsko krizo. Če želimo vse to uh, narediti, potem moramo delati skupaj eh, in na ustrezen način eh, izvajanje evropskega semestra mora biti uspešno tako na nacionalni kot na evropski ravni. In ne nazadnje bi želela povedati samo to, da na vaših, eh, na vaših področjih pristojnosti mislim, da je pomembno vedeti, kakšni so načrti nacionalni in na evropski ravni kakšna je povezava med evropskimi politikami in nacionalnimi politikami, eh, zlasti v primeru, ko nacionalne politike ne odražajo prednostnih nalog eh, v evropskem semestru. Komisari, imate 8 minut vsi skupaj za odgovore. Kdo želi začeti? Podpredsednik, izvolite. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Torej, eh, na splošno, glede eh, splošne ocene gospodarske situacije in eh, prioritet za evropski semester, se lahko samo strinjam z vašo izjavo, to je tudi naša ocena. Sedaj se soočamo z okrevanjem, ki ni dovolj močno, da bi omogočilo hitro znižanje stopne brezposelnosti in naša, naš pregled eh, letne rasti eh, mora tudi eh, iti v smeri vzdržne rasti. Potrebujemo več investicij in to je prav namen in prednostna nalogo predloga, pregleda letne rasti. Torej, in to na nacionalni in na evropski ravni. Kot je Marjan že povedala, dajemo tudi večjo pozornost eh, konvergenčnosti tako znotraj eh, držav članic in tu gre tudi za vprašanje socialne neenakosti in pa med državami članicami, eh, kjer gre za regionalne neenakosti, kar je bilo tudi v tem kontekstu že omenjeno. In uh, glede priporočil za evromoče. Tudi tu uh, dajemo večjo pozornost skupnim izzivom, s katerimi se sooča Evropska unija. In uh, te skupne izzive želimo tudi bolje vključiti v nacionalne eh, dokumente in tudi v specifična priporočila po državah. In tu gremo povsem v isto smer. Hvala lepa, Pjav Moskovici. Eh, torej, eh, samo dopolnil bi to, kar je povedal Valdis in sicer od leta 2011 eh, je komisija predlagala priporočila za evromoče v celoti. V izjavi o stanju unije predsednika Junkerja je predsednik komisije tudi govoril o pomembnosti dejanskih usmeritev, kajti želimo Eh, ustrezne proračunske, agregirane eh, proračunske smernice in želeli bi, da se te, eh, ta priporočila novembra tudi objavi skupaj z pregledom letne rasti tako bomo imeli tako nacionalni kot eh, evropski pregled in na ta način bomo razpolagali z vsemi podatki za razpravo o evropskem semestru. In eh, na tej podlagi lahko okrepimo ta vidik in to velja tudi za eh, predloge glede upravljanja evromoče. Hvala lepa predsedujoči, kaj lahko še dodam? Mislim, da je pomembno to, da eh, in to ni samo simbol, da je naslov pregleda letne rasti sedaj eh, vključuje konvergenčnost eh, in to najdemo v celotnem svežnju, ne samo v naslovu. Kaj je novo, nov element, ki je tu vključen, je torej konvergenčnost. V preteklosti smo se želeli na to osredotočiti, pri tem smo bili uspešni, uspešni smo bili pri eh, kohezijski politiki, pri strukturnih eh, skladih in pred krizo smo videli, da se države članice približujejo, ampak ta kriza pa jih je eh, zopet razpršila in poleg tega vemo, da obstajajo tudi precejšnje razlike znotraj držav članic, kar ni dobro niti za socialno kohezijo, niti za rast, to je lahko ovira za rast in eh, to je nekaj, na kar se moramo resnično osredotočiti. To bomo morali eh, proučiti, moramo si pogledati um, um, indikatorje, kazalce. In to sedaj pripravljamo in to bomo še naprej proučevali tudi v kontekstu evropskega semestra. Pogledali si bomo, kaj delajo države članice. Na to glede socialne varnosti mislim, da smo v eh, poročilih eh, po državah eh, podčrtali torej ne samo vzdržnost sistemov, temveč moramo zagotoviti tudi to, da so sistemi ustrezni in da, ustrezno, da so učinkoviti. In, uh, da uh, izpolnjujejo cilje, ki smo si jih zadali. In to kaže tudi na to, da se osredotočamo na socialna vprašanja in uh, počrtujemo tudi pomembnost boja proti brezposelnosti, tudi brezposelnosti mladih in dolgotrajni brezposelnosti. In to je sedaj vključeno v pregled letne rasti in eh, to zahteva tudi naložbe v človeški kapital. To je nekaj, kar je specifično omenjeno v dokumentu, ki smo ga prejšnji teden sprejeli. In eh, to upoštevamo tudi, ko uh, iščemo strateške sektore, v katere lahko uh, investiramo, torej z sredstvi Evropskega naložbenega sklada. Uh, in tu lahko tudi ponudimo jamstva za naložbe v človeški kapital in mislim, da je to povsem usklajeno tudi s pričakovanji, ki jih najdemo v poročilu. Hvala lepa. Sedaj pa imamo drugi krok. Govorci imajo minuto in pol in prosim, da to spoštujete. Javi Lopes je prvi. Thank you primer lugar querría disculpar. Hvala lepa. Najprej eh, bi eh, opravičil eh, gospoda Gutjereza, ki se nam ni mogel pridružiti. Imam nekaj komentarjev na to, kar ste povedali. Prvič, strinjamo se z ambicijo komisije, torej, ki si prizadeva za konvergenčnost, za. Eh, socialno pravičnost. Vprašanje je, kako bomo to dejansko konkretno izvedli, kako bomo lahko naši eh, ambiciji eh, dali tudi neko obliko zato da ne bo to ostala samo mrtva črka na papirju. Torej, kako lahko izvedemo konkretne projekte, naprimer um, svežen mobilnosti in druge. Drugič, vemo, da je uh, okrevanje zelo uh, uh, počasno in uh, krhko in nekatere strukturne reforme, ki se tu zahtevajo, uh, zahtevajo uh, porožnost, uh, ki. Uh, vodijo v oblike zaposlovanja, ki so prekernega značaja in to uh, ima za posledico eh, prekarizacijo novih delovnih mest. Torej, eh, kako lahko zagotovimo, da eh, to prestrukturiranje ne bo vodilo v prekerno delo, ki se vedno bolj širi, tudi zaradi tega krhkega okrevanja. In ne nazadnje, tu smo slišali, da imamo presežek na eh, tekočem računu in da se lahko neravnotežju izognemo z več investicijami. V tem primeru eh, se sprašujem, zakaj potem nismo tu bolj odločni, zakaj ne eh, zvišamo plač za to, da bi se lahko borili proti temu gospodarskemu neravnotežju. Darijo Srotarjo. Hvala lepa, predsedujoči. Naj, najprej izrazim svoje zadovoljstvo nad tem, da je komisija uh, izhajala pri svojem delu iz uh, lansko letnega pregleda letne rasti in da uh, tokrat komisija uh, potrjuje prednostne naloge, ki so bile izbrane za uh, to leto in sicer investicije, uh, davčna konsolidacija in odgovornost in strukturne reforme. Mislim, da je to dobra odločitev, torej da sledimo tem trem prednostnim nalogam. Imam dve vprašanji v kontekstu teh eh, treh uh, političnih eh, prioritet. Torej, če se osredotočimo na naložbe, istočasno pa vemo, da uh, v zasebnem sektorju uh, so bile investicije zelo počasne, zlasti v evroobmočju. Se sprašujem, kakšne naj bodo eh, specifične, specifične ukrepe za izboljšanje investicijskega eh, okolja, zato da bodo investitorji lažje in raje investirani. V mislih imam zlasti uh, Eh, zakonodajni okvir, torej kako lahko komisija in države članice izboljšajo pogoje za investicije na tem področju. Drugo vprašanje se nanaša na nacionalno lasništvo eh, teh eh, načrt reform. Načrto reform, torej veliko krat slišimo, da priporočila po državah niso uspešno izvajanja. Zanima me, eh, kakšne ukrepe je sprejela komisija za spodbujanje držav članic eh, pri implementaciji teh eh, specifičnih priporočil po državah. Hvala lepa. Ulrike Revesius. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsednik. Za evroobmočje smo sprejeli dobre gospodarske ukrepe. Zanima me, zakaj eh, posamezne države članice kljub temu niso v boljšem položaju. Eh, Grčija je v težavni gospodarski in družbeni situaciji, v eh, Franciji je brezposelnost izjemno visoka, že kar 53 mesecev dolgovi. Eh, naraščajo v Italiji in druge. Od eh, predsedovanja Olanda eh, se je zadolženost Francije povečala za 250 milijonov milijard in mladi odhajajo iz svojih domovin in si iščejo zaposlitev druge. Zanima me, kaj namerava storiti Evropska unija. Jasno je, da Eh, imamo eh, temeljne probleme eh, v državah članicah Evropske unije. Imam vprašanje za gospoda Moskovičija. Po osmih letih neizpolnjevanja pogojev Evropske unije želi Francija sedaj preložiti izvajanje oziroma spoštovanje teh pravil v zvezi z zadolževanjem. Kakšni so vaši cili, kakšen je vaš pogled na to? In še moje drugo vprašanje. Vedno pogosteje eh, želimo izravnati eh, nacionalno nesposobnost z evropskimi pravili. Eh, kako nameravate zagotoviti dovolj prožnosti, pa tudi spoštovanje lojalne konkurence? Beatrix von Storch. Spoštovani predsednik, dragi kolegi, govorimo o pregledu rasti in v uh, poročilu uh, je kar uh, nekaj lepo zvenečih uh, izjav. Uh, enkrat sem nekaj podobnega že brala in sicer leta 1951, ko je šlo za petletni akcijski načrt nekdanje DDR. Eh, in eh, sicer gre za ofenzivne evropske ukrepe za koordinacijo in izmenjavo najboljših praks eh, za tehnologijo, inovacije in tako naprej. Napovedana so tudi nova poročila. Govori se o načrtovanju podjetniških dejavnosti, o usmerjanju teh dejavnosti. Uporablja se žargon eh, iz eh, centralnega sistema in zanima me, ali eh, lahko te cilje sploh eh, uresničimo. Jaz se zauzemam za eh, makroekonomsko organizacijo gospodarstva, kaj tele takšno gospodarstvo lahko zagotovi tudi ustrezno eh, politično svobodo. Kaj pa vi? Najlepša hvala, to je bilo nekaj povsem novega za me, ampak nikoli se ne nehaš učiti. Sedaj pa k odgovorom. Ja, kar nekaj vprašanj se je osredotočilo na uh, gospodarstvo. Najprej k vprašanju, kako uh, doseči pozitivno konvergenco trenutno si prizadevamo na dveh področjih. Prvič, želimo boljšo uporabo eh, socialnih in pa zaposlitvenih indikatorjev v eh, naših eh, makroekonomskih analizah. Torej, socialne in zaposlitvene vidike moramo upoštevati v večji meri hkrati pa moramo v večji meri uporabljati kriterije, ki bodo temeljili na uspešnosti. Poročilo pa predlaga tudi, da bi eh, postala izpolnjevanje kriterijev eh, bolj eh, zavezujoče v prihodnosti. Države članice potrebujejo tudi več sredstev za izravnavo eh, družbenih ali pa regionalnih neenakosti. Torej, tukaj gre za dve področje, ki sta tesno povezani. Potem pa prioritete in uh, vprašanje, katere ukrepe sprejemamo zato, da bi izboljšali uh, oziroma okrepili vlaganja v uh, Evropski uniji oziroma v Evropsko unijo. V različnih državah eh, se pojavljajo različni izzivi, kar zadeva ulaganja. In zato sedaj pripravljamo poročilo uh, za uh, izzive uh, v posameznih državah članicah, potem pa bomo predlagali uh, najboljši način uh, za izboljšanje situacije. Mogoče ne bomo imeli enotnega pristopa in zaradi tega sedaj eh, pripravljamo poročila za eh, specifične države in eh, skušamo ugotoviti, kako eh, bi lahko situacijo izboljšali. Menimo, da da je najbolje, eh, da si prizadevamo za večje lastništvo držav članic, eh, ko gre za izpolnjevanje priporočil specifičnih za posamezne države. Države članice so namreč tiste, ki morajo ta priporočila izvesti. In potem eh, je tukaj še vprašanje v zvezi z prioritetami. In v zvezi z ter, tržno usmerjenimi rešitvami na vsak način. Ne želimo uh, odpraviti uh, socialnega tržnega gospodarstva, kajti uh, to uh, je zagotovo način, kako Evropska unija deluje. Hvala lepa, Moskoviči. Ja, tri pripombe. Najprej makroekonomska neravnovesja. E, trenutno e, v Evropski uniji vlada e, neravnovesje in zaradi tega sprejemamo ukrepe za območje Evropske unije, tukaj gre za infrastrukturo eh, in tako naprej, eh, nasplašno za vse, kar uspodbuja eh, ulaganja. Seveda je tukaj tudi Junkerjev načrt in pripravljenost uporabe javno-zasebnih partnerstev. To je ključnega pomena pritegniti je potrebno zasebna vlaganja in sicer, sicer v veliko večji meri kot doslej. Javna vlaganja eh, morajo biti izhod v sili. Kar zadeva priporočila eh, specifična za posamezne države, eh, je naša filozofija ta, da priporočila poenostavimo in na ta način omogočimo lažje izvajanje na nacionalni ravni. Slišal sem tudi napad na Francijo. Eh, mislim, da mora Francija izvesti reforme tako kot vse druge države. Francija je drugo najpomembnejše gospodarstvo v Evropski uniji, seveda je potrebno poskrbeti za oživitev gospodarstva. Želimo si, da bi bila gospodarska politika še učinkovitejša, vendar pa nisem slišal nič o prekinitvi oziroma prestavitvi eh, spoštovanja eh, pravil. Evropske unije. Seveda pa je potrebno eh, spoštovati varnostno situacijo v eh, Franciji. Po napadih v Parizu je seveda varnost absolutna prioriteta in to Evropska komisija razume. In uh, uh, načelo. Uh, humanostjo in pa uh, eh, etičnostjo od nas zahteva, da uh, to varnostno situacijo spučuje, spoštujemo. Gospa Tajsen, ja, uh, zastavljeno je bilo vprašanje v povezavi z večjo socialno pravičnostjo in pa v zvezi eh, z spoštovanjem pravil, ki smo jih uporabili recimo v eh, primeru Grčije. Eh, za Grčijo smo izvedli številne študije in tudi v prihodnosti bomo izvajali študije, kar zadeva socialno neravnoteže. Imamo tri socialne kazalnike ki eh, so bili v preteklosti postranskega primera, sedaj pa eh, so med eh, temeljnimi kazalniki, kajti zelo pomembno je, da analiziramo družbeno in pa gospodarsko situacijo v državah članicah. Socialne partnerje vključujemo v celoten postopek, tako na nacionalni, kakor tudi na evropski ravni. Mislim, da bomo na ta način lahko dosegli ravnovesje tudi na tem področju. Potem uh, smo slišali tudi, da je potrebno zvišati plače v posameznih eh, državah članicah. Evropska unija na tem področju nima nobenih pristojnosti, to je posem jasno zapisano tudi v pogodbah. Kar pa zadeva neenakosti, obstaja velika razlika med državami članicami, ki eh, dosegajo presežke in med drugimi, eh, kjer eh, eh ciljev ne dosegajo. Eh, torej potrebno je poskrbeti eh, za prihranke v realnem gospodarstvu. Želim si tudi, da bi imeli eh, enotne socialne sisteme v državah članicah, ste dejali ne, eh, ne potrebujemo enotnega evropskega sistema, poskrbeti moramo eh, le za eh, približevanje, za konvergenčnost, ne gre za harmonizacijo. Države članice pa so edine, ki lahko odločajo o tem, kako bodo poskrbele za socialno varstvo mi eh, lahko analiziramo le probleme, eh, ki bi lahko vplivali tudi na druge države članice. To eh, je naša naloga, eh, kar pa eh, zadeva ulaganja. Naj še enkrat opozorim na to, da potrebujemo eh, izjemno eh, veliko odločitev v tej smeri. Eh, seveda je potreben temeljit razmislek eh, in potreben je vpliv za ravni Evropske unije, ker je to mogoče. Eh, tam, ker imajo komisarji pristojnosti na notranjem trgu, eh, na področju kapitalske unije, na področju energetske unije, moramo seveda poskrbeti za aktivne pobude. Eh, če so na voljo delovna mesta, moramo poskrbeti za zaposlovanje, hkrati pa moramo zagotoviti tudi, da bodo ljudje imeli ustrezno izobrazbo in bodo primerni kandidati za zapolnitev teh delovnih mest. To pa je seveda povezano tudi z inovacijami. Najlepša hvala. Sedaj pa predajem predsedovanje. Marian Harkin, minuta in 30 sekund. Je še zmeraj omejitev, ki velja. Ampak vam bomo dali tri minute, ker zastopate hkrati odbor in pa vašo poslansko skupino. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa tudi vsem trem komisarjem za današnji obisk, hvala lepa za pojasnila, ki so bila izjemno dobrodošla z veseljem ugotavljam, da je eh, veliko več poudarka eh, danega eh, socialnim in pa zaposlitvenim vidikom. Gospodarska politika in pa socialna privičnost sta dva vidika, ki morata iti z roko v roki. In zelo vesela sem tudi, da ste povdarili uporabo socialnih kazalnikov. V, poročilo o zaposlovanju je zapisano, da reforme, eh, ki se izvajajo v Evropski uniji, eh, niso usmerjene eh, na izravnavo razlik med tako imenovanimi insideri in outsideri. Zanima me, kaj natančno pomenita ta dva pojma spomnim se konference v uh, tem uh, parlamentu, kjer je mlada predstavnica iz uh, Portugalske spregovorila o tem. Rada bi torej uh, pojasnila v zvezi s tem, uh, katere ukrepe bi lahko sprejeli za izravnavo uh, teh neenakosti. Drugo vprašanje glede prekarnih delovnih mest v eh, preteklih eh, letih eh, je bilo rečeno, da je bila situacija najbolj negotova v primeru začasnih pogodb za delo. In brezposelnost se je povečala predvsem zaradi začasnih pogodb govorimo o neprostovoljnem eh, delu eh, za določen čas ali pa za polovičen delovni čas. Eh, številke so predvsej zaskrbljujoče in to me vodi k mojemu prvotnemu vprašanju, ki se je nanašalo na tako imenovane insiderje in outsiderje. Zanima me, katere ukrepe bo Evropska komisija sprejela za to, da bi se odzvala na te šokantne podatke. Moje drugo vprašanje pa se nanaša na presežek v evroobmočju in rečeno je eh, bilo, da naj bi evroobmočje spet ustvarjalo presežek. In uh, soočili naj bi se z eh, neenakostjo znotraj evroobmočja, eh, želimo preprečiti negativne učinke posameznih držav na druge države članice evroobmočja. Ali se ne bi eh, morali osredotočiti na države, ki so eh, bolje pripravljene na ulaganje in ki so v boljšem gospodarskem položaju? Hvala lepa, gospod Papadimulis, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Uh, gospa Tyson, gospod Moskovici, pred nekaj dnevi smo dobili predlog o uh, paneuromski eh, schemi eh, za jamstva. In potem uh, smo uh, slišali kritike na ta račun ministris finančni ministri eh, so to zavrnili, predvsem finančni minister Nemčije, gospod Šojble. Eh, ali nam lahko, prosim, to razložite, zakaj je bil dr. Šojble proti in kaj pravzaprav nameravate? Ali nameravate ostati pri svojem predlogu ali pa li boste naredili korak nazaj zaradi tega, ker se je gospod Šojble razjezil? Sedaj pa vprašanje gospe Tisen. Eh, Pred kratkim je eden izmed ministrov podal predlog za evropski sistem eh, v podporo brezposelnim. Gre za prizadevanje držav članic eh, v boju eh, zopr vedno večjo brezposelnost. Ali vi kot komisarka ta predlog podpirate? In še tretje vprašanje, ki ga spet zagotavljam gospodu Moskovisiju. Eh, in gre za vprašanje zadolževanja. Evropska komisija meni, da zadolževanje otežuje rast, torej ovira eh, tudi ulaganja. V primeru Grčije, eh, kaj nameravate storiti? ali eh, bo Evropska komisija posredovala pri eh, mednarodnem denarnem skladu. Mednarodni denarni sklad želi odpis dolga, eh, evroskupina pa je proti. Poročilo ministrov pravi, da lahko imamo produktivno razpravo na to temo. Kaj vi menite o tem? Gospa Cimer. Hvala lepa. Gospa komisarka je prej dejala, da so države članice odgovorne za eh, socialno politiko. To je res, ampak eh, po letu 2010, ko smo imeli leto, evropsko leto boja proti revščini, proti izključevanju iz družbe, smo vzpostavili strategijo za boj proti revščini, ampak eh, danes je od te strategije komaj da kaj ostalo bolj se bomo morali osredotočiti na socialno rast, sicer eh, ne moremo govoriti o konvergenčnosti. Čudi me tudi, da se ponovno pojavlja to, kar bi jaz poimenovala eh, prožna varnost. Prožna varnost eh, v preteklosti ni zagotovila varnejših delovnih mest in na ta način zaposleni eh, tudi niso imeli zagotovljene ustrezne varnosti in zaradi tega tudi ni bilo inovacij. Zanima me, zakaj vedno znova govorimo le o zasebnih vlaganjih, zakaj se ne pogovarjamo o javnih vlaganjih, o socialnih vlaganjih, zakaj o tem več ne razmišljamo. vsak evro prinese 1,3 do 1,8 eh, odstotka datne rasti, torej ali ne bi bilo prav, da uvedemo tudi socialni kazalnik za javna ulaganja. Poleg tega pa imam še eno vprašanje, ali je res, eh, da bo izvajanje svežna mobilnosti predstavljeno kajti tudi to je povezano z tem, o čemer ravno kar govorimo, mislim na rast in eh, na povizavo eh, z eh, socialnim področjem. Podpredsednik Dombrovskis, najlepša hvala. Kar zadeva vprašanje evroobmočja in trenutnega presežka in kar zadeva vpliv. Uh, oziroma medsebojne učinke eh, med posameznimi državami in kako se na to odzvati. Tudi letos eh, smo v priporočilih eh, za specifične države podali na svet, da države, ki imajo presežek, še naprej izvajajo javna vlaganja in uspodbujajo eh, eh, svoje gospodarstvo. Potrebno je poskrbeti za pravo ravnotežje. In to je pomembno seveda tudi v letnem pregledu rasti. Potem naj se hitro odzovem na vprašanje evropske eh, scheme za jamstvo vlog. Ehm, trenutno, oziroma ko smo pripravljali ta predlog, eh, smo uh, proučevali možnosti odziva uh, na uh, posamezne pojave na tem področju, recimo države, ki niso izpolnile svojih zavez in eh, zato smo prilagodili posamezne eh, dele predloga. Eh, evropska schema za jamstvo ulog bo dostopna le državam članicam, ki popolnoma izvajajo svoje zaveze znotraj bančne unije. To pomeni, da morajo biti izplačani prispevki iz nacionalne scheme za jamstvo vlog. Poleg tega pa gre eh, tukaj tudi eh, za prehod eh, na drugačen model, v katerega bodo vključeni tudi neposredni prispevki bančnega sektorja. Kar pa zadeva javna ulaganja. Ulaganja so seveda tako zasebna, kakor tudi javna in ulaganja so naša prednostna naloga ko razpravljamo o proračunu posameznih držav članic, eh, vedno poudarjamo, da je potrebno uspodbujati eh, rasti eh, prijazno rabo sredstev. In vlaganja, javna vlaganja, to zagotovo so. Komisarka Tisen, najlepša hvala. Gospa predsedojoča. Ja razdrobljen trg delovne sile. To je bilo prvo vprašanje, eh, ki je bilo zastavljeno. Ja, ta eh, razdrobljen eh, trg outsideri in insideri, to je seveda terminologija, ki smo jo uporabljali. Na trgu delovne sile obstaja namreč velika polarizacija kajti nova delovna razmerja so pogosto negotova delovna razmerja, razmerja za določen delovni čas, tako zaposleni sploh nimajo upanja na stabilnejšo situacijo in tudi nimajo možnosti za višji eh, dohodek. Poleg tega nimajo možnosti nadaljnega izobraževanja in tako ne morejo bolje oblikovati svojega zasebnega življenja. Obstaja veliko neravnotežje in to neravnotežje se le še krepi. Ogledati se je potrebno situacijo v posameznih eh, državah članicah sistem, pri katerem so posamezniki izjemno dobro zaščiteni, drugi pa sploh niso zaščiteni, seveda eh, ni ustrezan sistem. Eh, To je bil v preteklosti redek pojav in nikakor uh, ne smemo tega modela sprejeti kot uh, nekaj uh, povsem običajnega. Ampak, če posamezniki nimajo možnosti za izboljšanje svoje eh, življenjske situacije, če eh, se razvija izkoriščevalski odnos, potem je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnotežje. In pozorni moramo biti pri zakonodaji, ki jo sprejemamo na ravni Evropske unije. Ali je ta zakonodaja dovolj eh, dobra, da bo pomagala državam članicam pri dosegi tega cilja? Poleg tega pa je potrebno zagotoviti ustrezno prožnost. Prožna varnost je tudi izraz, ki ste ga omenili. Trg delovne sile je seveda zelo pomemben in naša družba se spreminja. Spreminja se trg delovne sile, vse se spreminja in zaradi tega se moramo nenehno prilagajati. In eh, tudi na trgu delovne sile to ugotavljamo. Ampak, eh, če se to dogaja, potem moramo paziti tudi na to, da bodo naši sistemi socialnega varstva eh, zagotavljali eh, zaščito takrat, ko jo eh, naši državljani potrebujejo. Socialno varstvo jim mora biti na voljo in to pravzaprav pomeni prožna varnost, ta sestavljanka flex security, torej prožnost in varnost potem pa se, eh, ste zastavili še vprašanje, eh, kaj bo eh, z predlogom, da bi eh, postal eh, del brezposelnosti eh, vzajemen, torej da bi ga prevzele vse države članice. V poročilu petih predsednikov je podan predlog eh, v zvezi z tem in sicer, da bi predvideli proračun znotraj Evropske unije, eh, ki bi se uporabljal v primeru eh, izrednih dogodkov gre za financiranje iz evropskega lonca. O tem v Evropski komisiji še nismo govorili, ampak eh, vsekakor bo potrebno spostaviti večjo konvergenco na ravni držav članic, preden eh, bomo lahko predlagali takšen sistem, gospod Moskovisi. Ja, eh, dva kratka odgovora. Najprej glede jamstva za vloge. Eh, seveda je potrebno eh, zagotoviti nadzor. Eh, ta resolucija je skoraj da stopila v veljavo in uredili smo tudi področje premustitvenih posojil, seveda pa se sedaj ukvarjamo z jamstvom za vrčevalne vloge v Evropski uniji. Doseči moramo napredek. Evropska komisija. Eh, predvsem moj kolega, ki se s tem ukvarja, je zelo eh, pragmatičen, eh, kar zadeva grški dolg. Menimo, da je potrebno izvesti reforme, izvesti program, o katerem smo se dogovorili. Torej, Eh, program eh, mora biti sprejet, potem mora priti do ambicioznih in pogumnih eh, korakov, recimo na področju nepremičninskega sektorja, potrebno izvesti pokojinsko reformo in tako naprej. In če se bo vse razvijalo v dobri smeri, potem se bomo ponovno ukvarjali z vprašanjem dolga. Mislim, da so možnosti odprte. Eh, lahko eh, ponovno pričnemo za to razpravo, seveda pa ne vem, kako se bo zaključila. You, to, uh... Najlepša hvala. Dala bom še besedo komisarki Tisan v zvezi z svežnjem mobilnosti. Ja. Žal mi je, da sem pozabila odgovoriti na vprašanje v zvezi z svežnjem mobilnosti. Lahko vam zagotovim, da smo pripravljeni. Imeli smo orientacijsko razpravo v komisiji in eh, odločili smo se, eh, da bomo ta svežen eh, izvedli, predlagali in to bomo tudi storili. Gre za ciljno revizijo direktive o napotenih delavcih, o direktivi o, šlo bo za direktivo o socialnem usklajevanju in tako naprej. Torej, Ta svežen eh, bomo predlagali. V tem mesecu je prišlo do nekaterih nepredvidenih dogodkov, eh, do težav z begunci, do varnostnih eh, problemov. Veliko stvari je bilo na našem dnevnem redu in zaradi tega svežne mobilnosti še nismo uvrstili na naš dnevni red za prihodnji teden. Ampak vsekakor smo pripravljeni predstaviti ta svežen tudi parlamentu. Najlepša hvala. Uh, okay. um then we proceed to Dobro. Jean Lambert, prosim. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem komisarjem za njihovo prisotnost. Danes smo slišali, kako pomembna je vloga socialnih partnerjev in to drži. Eh, In to velja tudi za razvoj na tem področju. Naj spomnim, lani smo obljubili, da bomo imeli smernice za vključevanje civilne družbe. E, tu gre za socialna vprašanja, ne zgolj za zaposlovanje. Kaj se je zgodilo s temi smernicami o vključevanju civilne družbe? In naj se navezujem tudi na to, kar je povedala gospa Cimar. E, glede revščine. Ali komisari menijo, da je analiza predlogov v državah članicah eh, bila opravljena dobro in ali so preučili učinke na revščino? In če se ogledamo povezavo med gospodarstvom in socialnim eh, področjem, je treba tudi pogledati okoljsko razsežnost. Sedaj imamo COP21, jutri bo predstavljen ekonomski svežen in gospa Tyson, sedaj imamo močne signale o smeri, v katero naj se podamo na eh, področju delovnih mest, davkov, eh, spretnosti. Ali menite, da je to ustrezno upoštevano tudi v eh, pregledu namenjenem eh, evropskemu semestru. Filip eh, Lambert govoril bo angliško, govoril bom o grdi besedi, ki se začne na D, dolg, dolg se ne uh, Eh, zmanjšuje eh, od leta 2009 naprej. Mislim, da to ni znak uspešnosti politike, ki jo uporabljate že nekaj let. Ali razmišljate o novi politike ali pa nameravate po isti poti naprej. Potem pa še eno uh, zoprno vprašanje. Govorili ste o. Uh, Eh, presežku, naprimer v Nemčiji in tudi v nekaterih drugih. In gospod Moskovici, eh, vi pravite, da to ni znak za uravnovešeno eh, rast. Jaz ne vem, kaj je to uravnovešena rast. Pravite, da vas to skrbi. Vendar. Nemčiji je očitno prav malo mar za vaše skrbi, saj njihov presežek še vedno raste. Ali nameravate kaj storiti, ko vas tako skrbi, ali samo gledate, kaj se dogaja? Hvala. I give the floor to uh, Dominique Martin. Dominique Martin. Hvala lepa. Ugotavljate objektivno isto, vedno znova, da je premalo rasti, predstavljate makroekonomsko situacijo. Re, e, rešitve so vedno iste. Konvergenčnost na socialnem, fiskalnem, ekonomskem področju. Hkrati pa govorite še vedno o uh, krizi iz leta 2008, kot da bi bila to uh, konjunkturna kriza. Uh, in jaz vam pravim, da to ni konjunkturna kriza, to je strukturna kriza kriza, zaradi tega, ker ne zagotavljate konvergenčnosti med državami članicami na ekonomskem, fiskalnem in socialnem področju. Imamo pa neko konjunkturno uh, krizo, to je kriza beguncev, gospa uh, Tyson. Kaj delate? zato, da spremete te begunce in ne povečate neravnovesje, ki ga obžalujete pravite, da se poprečni deficit, proračunski eh, deficit zmanjšuje, eh, gospod eh, Moskovici je tudi nekaj povedal in sedaj ustrajam na tem, ker odgovor ni bil jasen. Gospod Hollande je povedal, da je pakt za varnost pred paktom za stabilnost. Gospod Moskovici, kako želite podpreti pravzaprav gospoda Olonda oziroma kako nameravate ukrepati ob njegovih dejanjih ali želite spustiti, spustiti vajeti. Oui, je, je... Gospod komisar Moskovici, da. Zastavili ste mnoga pomembna vprašanja. Najprej sedaj glede nemškega presežka. E, torej, mi vidimo v Nemčiji spektakularne številke rasti 7-8 e, odstotkov, 9 e, odstotkov za letošnje leto. In nemško gospodarstvo je po svoji velikosti največje in najbolj konkurenčno v Evropi in komisija bi menila, da je paradoksalno, če bi zahtevali od nemškega gospodarstva, da se odpove temu. Dejstvo pa je, da eh, na interno pravzaprav nemško gospodarstvo ne dosega svojega potencijala. N imeli so strukturne eh, spremembe, imeli eh, so strukturne spremembe in eh, znotraj postopka v zvezi z makroekonomskimi ravnovesi smo stvari preučevali. Eh, ta postopek še ni zaključen. Nihče ni govoril, da bi sedanja kriza bila konjunkturna eh, kriza. To je v bistvu trajna kriza po letu 2007, eh, sedaj pa v zadnjih treh letih vidimo spremembe in v evroobmočju se te številke popravljajo eh, še hitreje. To je rezultat politike, ki je omogočila zmanjšanje deficita. Eh, ki je eh, omogočila strukturne reforme in v končni fazi imamo tu še Junkarjev načrt. Sprašujete po Franciji. Eh, v francoskem kongresu se sprejmajo odločitve. Tri dni po atentatu s 130 smrtnimi žrtvami v Parizu, med katerimi je bilo veliko eh, mladih, so pač povedali, da je pakt eh, varnosti pred paktom stabilnosti. Eh, to pomeni, da je v tem dramatičnem trenutku potrebno okrepiti varnostne sile v Franciji. In predsednik republike je to naznanil in eh, nacionalni poslanci so to pravzaprav sprejeli. Tu gre za 100 milijonov in te številke vključuje pravzaprav tudi eh, še obrambne izdatke. Tu gre za dramatične, tragične, izjemne dogodke in te moramo upoštevati na izjemen način. In to ni kontradiktorno. Eh, uh, uh, in ne nasprotuje uh, paktu stabilnosti. Tu gre namreč za ni cela 15 odstotka BDP-ja. In dejstvo je, da Francija svojih ciljev uh, v letih 2016 in 2017 na ekonomskem področju ne bo dosegla. In tu ne gre za polemiko, tu ne gre za spuščanje vajeti. Uh, ne, mi dopuščamo pač Franciji, da okrepi svojo varnost. E, to je inteligentna in človeška rešitev. Vprašanje beguncev je bilo namenjeno Marjan Tyson, vendar bi tudi jaz dodal besedico. Ko smo mi e, predstavili makroekonomske obete, smo upoštevali tudi možno dodatno rast. Eh, na področju teh eh, izdatkov Eh, pod pogojem seveda, da bodo sprejeti ukrepi za zaposlovanje teh oseb, usposabljanje teh oseb. Eh, seveda pa moramo tudi zaščititi svoje meje s pomočjo tretjih držav in dogovor s Turčijo je bil potreben za to, da prekinimo eh, ta tok. Hkrati pa moramo seveda zagotoviti zagotavljati zaščito teh ljudi, ki bežijo pred režimi, ki ogrožajo človekove pravice. Hvala lepa, komisarka Tyson. Hvala lepa, gospod. Uh, Gospa predsedujoča, torej naj odgovorim na vprašanje eh, Jean Lambert. Ali upoštevamo revščino ali preverjamo učinke na revščino? seveda to počnemo. Boj proti revščini je ena izmed glavnih pobud iz strategije Evropa 2020. In eh, to se seveda tudi kaže v naši celotni politiki. To vidimo tudi v dokumentih o Evropskem semestru 2016. Boj proti revščini je treba okrepiti, brez tega svojih ciljev ne bomo dosegli. Kriza igra seveda pomembno vlogo, vendar tu moramo upoštevati dva različna pristopa. Ustvarjati moramo boljša delovna mesta in potrebujemo tudi bolj učinkovite sisteme zaščite. Eh, v evropskem semestru se to upoštevamo in sicer v okviru strategije Evropa 2020. Tu ohranjamo svoje cilje, imeli bomo eh, tudi eh, pregled na sredini naše poti in mi moramo seveda biti tudi ambiciozni tudi pri boju proti revščini. Sodelovati moramo z državami članicami in nevladnimi in drugimi institucijami. E, tudi evropske strukturne sklade moramo uporabiti za dosego tega cilja. Potem pa vprašanje beguncev. Gospod Martin, povsem se strinjam e, s tem, kar je povedal kolega Moskovici. Treba je vključiti ljudi, ki Eh, zahtevajo in našo mednarodno zaščito in ki imajo pravico do te, treba jih je čim prej vključiti, integrirati, dobiti morajo dostop do našega trga dela. Oni pa na ta način lahko prispevajo k rasti in k ustvarjanju delovnih mest. Eh, to pomeni, da se morajo begunci prilagoditi našemu trgu dela, potrudite se morajo, da se naučijo jezika, če je to potrebno in podobno. Po drugi strani pa moramo tudi mi nekaj storiti, mi eh, moramo biti pripravljeni do sprejemanja beguncev in eh, do dajanja dostopa do naših trgov dela. In države članice morajo sprejeti odločitev. Nekatere države članice želijo skrajšati obdobje, čakanja eh, do eh, pravice do zaposlitve. Eh, torej, ene države članice so torej prosile svoje parlamente naj odobrijo skrajšanje časa čakanje. Tu gre torej za zraščanje naših družb in Na ta način bomo tudi dosegli eh, večjo rast eh, in nova delovna mesta. Gospod podpredsednik Dombrovski, hvala lepa. Mislim, da smo slišali že številne odgovore in eh, jaz bi se osredotočil na vprašanje dolga. V skladu s komisijo velikimi obeti iz jeseni, prečakujemo, da bo javni dolg v evroobmočju že letos začel upadati. Za nami je nekaj let zmanjševanja eh, proračunskega deficita s 6,6 odstotka BDP-ja v letu 2009 na 1,7 odstotka naslednje leto in javni dolg naj bi pravzaprav sedaj tudi začel upadati. Visoka zadožitev pa seveda še vedno obstaja zaskrbljujoča, ker vpliva na rast in zaradi eh, nje so države ranljive eh, v primeru gospodarskih šokov. Maastrichtski kriteriji pravijo, da je 60 odstotkov BDP-ja varna eh, raven za dožitve, sedaj pa imamo poprečno v Evropski uniji 90 odstotno eh, stopnjo in to pomeni, da je treba še veliko postoriti za to, da razrešimo eh, ta problem visoke zadolženosti številnih držav članic. Hvala lepa.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 povsem podpiram to, kar je povedala gospa Tyson. Človeški kapital je največji potencial Evropske unije in to je potencial, ki je lahko podlaga za povečanje konkurenčnosti v Evropi. Naj se povrnem na že zastavljeno vprašanje, ki ga želim formulirati nekoliko drugače. Prvo vprašanje se nanaša na fleksibilnost eh, trgov dela v Evropi. Fleksibilna delovna mesta so potrebna pa tudi varnost za delodajalce in delojemalce. V Evropi ne smemo zatiskati oči pred fleksibilnostjo. Eh, tudi drugot po svetu je če dalje več fleksibilnih delovnih mest, vendar mi potrebujemo tudi varna delovna razmerja. Pomislimo na dolgoročne zaposlitve to eh, prinaša eh, varno zaposlitev in ne eh, varnost delovnega mesta. Mi govorimo o varni fleksibilnosti. Varnost je bolj pomembna od same fleksibilnosti mi moramo biti kos dolgoročni brezposelnosti ali dr komisija pripravlja priporočila za države članice in ali spremljate tudi to, kar se dogaja po svetu. Menim namreč, da po svetu o, lahko najdemo zglede za varno, fleksibilno zaposlitev. Evropa stoji pred eh, velikim izzivom in sicer tu gre za begunsko krizo od nas bo odvisna ali je to grožnja za Evropo ali priložnost. In mislim, da moramo sedaj biti dobro organizirani, potrebujemo premišljeno politiko za begunce, vključiti jih moramo v trge dela. Države članice imajo različne pristope in sprejmajo dobre in slabe politične ukrepe. Iz teh izkušenj se moramo nekaj tudi naučiti. Eh, ali pripravlja komisija rešitve, ali imate priporočila za svet in države članice v zvezi s to temo kajti nam ne uspeva vedno, eh, da najdemo dobre primere iz držav članic, vendar izmenjava med državami je tu pomembna, eh, kajti begunski tokovi bodo vplivali tudi na proračune držav članic in tudi na gospodarstvo v celotni Evropi. Hvala, Barbara Kape. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani komisari, eh, s poročilom o rasti 2016 se začenja nov eh, eh, ciklus gospodarskega upravljanja in eh, strukturne reforme, investicije, konsolidacija proračuna so še naprej v centru Eh, potem obeti za rast eh, za 2015 so korigirali navzdol eh, na 1,9 za evra, območje na 1,6 odstotka. Obeti za rast za 2016 tudi niso bistveno boljši, zaostajajo za spomladansko prognozo 2015, čeprav so cene surovin padle in so tudi drugi kazalniki dobri. Zadoženost visoka, brezposelnost visoka, Grčija, Španija, Italija, Portugalska, Belgija imajo visoke eh, stopnje brezposelnosti, konvergenčnosti še ni. Eh, eh, v okviru postopka ka presežnih ravnovesij eh, imamo tudi še eh, nekatere države. Torej, kljub eh, milijardam, ki jih investira Evropska centralna banka, kljub koordinaciji strani eh, komisije, eh, ni konjunkture v Evropi in države članice ne dosegajo eh, predpisov iz pakta za rast in stabilnost. Kakšne ukrepe želite sprejeti za to, da bo Eh, države eh, poskrbele za večjo rast in večjo konvergenčnost. Eh, hvala, gospod Ferber. Povsem na kratko, ker nam zmanjkuje časa, omenili ste tri prioritete, izboljšanje investicijskega okolja, ambiciozne strukturne reforme in odgovorna proračunska politika. To so seveda krasne prioritete, vendar, če dovolite, to so iste kot lani. Nisem eh, profet, eh, vendar domnevam, da bodo rezultati naslednje leto isti in prognoze iste. Kaj prinašajo te prognoze, če ugotavljamo, da je napredek zelo pregleden? Eh, eh, ne uresničujejo se priporočila za posamezne države, ne spoštujejo proračunskih ciljev tudi na evropski ravni. Eh, ne sprošamo dovolj dolgoročnih info, investicij zasebnega sektorja. Kaj želi storiti komisija v naslednjih mesecih za to, da spremeni okvirne pogoje, da bi v naslednjem letu imeli nove prioritete? Hvala. In še zadnje vprašanje, Brendan Benify. Prosim, eh, skupno poročilo o eh, zaposlovanju in eh, poročilo o mehanizmih opozarjanja kaže rezultate in mi vidimo, da obstaja neka povezava med brezposelnostjo mladih in izvajanjem garancije za mlade. To je pomembno vprašanje, ki zasluži veliko prioriteto. Države članice je treba spomniti na njihove zaveze na tem področju, potrebujejo pa politično in finančno podporo na tem področju. Torej, glede te teme, sprašujem komisarko Tyson, ali menite, da je spričo teh obetov primerno, da uvajamo nove eh, načrtne ukrepe ob tej pobudi za mlade, zato da države pravzaprav lažje izvajajo jamstvo za mlade in da izboljšajo kakovost eh, izvajanja hvala. E, komisar Komovisi bo sedaj začel v tem zadnjem krogu. Prosim. Hvala lepa. Moral vas bom zapustiti, vendar naj najprej odgovorim na vprašanje v zvezi z našim postopkom. Gospod Ferber je o tem govoril. Stvari je treba poenostaviti, treba je ukrepati strateško, prepričati eh, se v dialogu s nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Jaz bi seveda manj negativno ocenil naše rezultate. Če primerjamo stanje evropskega gospodarstva in javnih financ s preteklimi leti, vidimo, da je eh, če danje manj postopkov zaradi presežnih neravnovesij, zaradi uh, uh, pretiranega deficita. Samo tri države uh, ne izpolnjujejo zavez. Potem javni dolg se uh, uh, zmanjšuje. Naša rast se tudi počasi povečuje, je sedaj dokaj solidna, še vedno ni eh, zadostna, vendar solidna. In tudi brezposelnost se počasi zmanjšuje in eh, na podlagi tega menim, da evropska strategija eh, učinkuje, seveda jo moramo še izboljšati eh, in eh, s Eh, postopke presežnih neravnovesij in s postopkom eh, eh, v primeru visokega deficita bomo še izboljšali ukrepe. Hvala lepa, gospa Tyson. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospa Vjovjecka, naj vam povem, da spremljamo situacijo na trgu dela v državah članicah in tudi brezposelnost eh, spremljamo, osredotočamo se na eh, splošno brezposelnost, upoštevamo pa tudi dolgoročno brezposelnost in brezposelnost mladih. Politiko moramo prilagoditi, sodelovati moramo z strukturnim skladom, s socialnim skladom. Eh, ti programi so usklajeni zato, da se odzivajo na priporočila za posamezne države. To se eh, počne vsako leto v okviru evropskega semestra. Tu želimo pač podpreti določene prakse, eh, potem pa brezposelnost mladih. Sedaj smo prišli do konca leta 2015. Znotraj jamstva za mlade so države članice dolžne sprejeti strukturne ukrepe za odpravljanje brezposelnosti mladih. Eh, zagotoviti morajo prehod iz eh, eh, izobraževanja na trg dela in s temi pobudami smo zagotovili tudi več kazalnikov, zato da vidimo, ali smo pravzaprav tudi dosegli cilje, ki smo si jih stavili s to pobudo. Države članice nam do konca leta eh, pošiljajo eh, podatke, sedaj jih zbiramo in predstavili jih bomo v letu 2016. In na podlagi tega eh, poročila bomo potem pripravili novo poročilo, kjer bodo objavljeni objektivni podatki, s katerimi delamo na podlagi tega bomo pač upravili svojo presojo, to bomo predstavili tudi parlamentu in potem bomo videli, ali lahko nadaljujemo na isti način ali pa moramo spremeniti smer. Eh, potem eh, tudi znotraj večletnega finančnega okvira to upoštevamo. Saj veste, mi eh, smo pač predhodno financirali denar za prečevanje brezposelnosti mladih in sedaj moramo preveriti, ali potrebujemo dodatna sredstva za to pobudo. Torej, to je tekoče delo. Gospod Dombrovski. Uh, okay, uh. Dobro. Hvala lepa. najprej glede makroekonomske politike in pa prednostnih nalog na tem področju in zakaj smo se odločili eh, za to, da izhajamo iz lanskoletnega pregleda lastne eh, letne rasti. Zato, ker menimo, da so izzivi pravzaprav še isti izzivi, imamo počasno, eh, skromno okrevanje gospodarstva in iščemo načine, kako to spodbuditi na to. Glede vprašanja gospodarstva euroobmočja in pa zunanjih eh, faktorjev, naprimer kot so eh, cene eh, nafte in drugih sorovin in pa tudi vprašanje menjalniškega tečaja, vrednosti evra in tako dalje. Torej, to vse drži. Imamo po eni strani negativne vplive, po drugi strani pa tudi pozitivne uh, vplive, uh, ki izhajajo naprimer uh, eh, iz um, um, upočasnitve um, azijskega gospodarstva, pa tudi situacije eh, v eh, državah, eh, sosednjih državah, ruski konflikt z Ukrajino, torej vse to vpliva na naše gospodarstvo. Na to glede vprašanja Evropske komisije in pa poglobljene analize v 18 državah članicah, torej dve več kot lani, to vse drži ampak dejstvo, da delamo poglobljene analize, še eh, ne eh, pomeni, da makroekonomskega eh, neravnotežja ni. Eh, to bomo lahko eh, ugotovili, ko bodo rezultati objavljeni eh, in tudi v primeru, da takšno neravnoteže obstaja. Torej v vsakem primeru potrebujemo to analizo, ampak zaenkrat je prezgodaj, da o tem odločamo. Torej postopke bomo izvedli po objavi rezultatov leta 2016. Prednostna naloga Evropske komisije je okrevanje gospodarstva, eh, postopek konvergenčnosti, torej znotraj držav članic in med državami članicami in to uživa podporo tudi eh, strani odborov Econ eh, in Impel. Zato je pomembno, da delamo skupaj, zato da se bomo lahko ustrezno odzvali na te izzive in oblikovali uspešne politike. Hvala lepa vsem za to, da ste prisostovali na tem eh, skupnem eh, srečanju, na tej skupni seji obeh odborov. Torej, eh, morda bomo naslednjič, ko se bomo sestali, že imeli nove rezultate, kajti to, tega si vsi želimo. Še naprej bomo delali v parlamentu. Prepričana sem, da boste z delom nadaljevali tudi v komisiji. In naš cilj je resnično ta, da dosežemo rezultate čimprej, kajti samo to nam bo omogočilo, da se bomo borili proti brezposobnosti, kajti to je tako zelo tesno povezano z našim glavnim ciljem v tej uniji in to je demokracija. Ne moremo ohraniti demokracije ne moremo je razviti, če imamo tako visoko brezposelnost. Hvala vsem za vaše prispevke in upam, da se bomo tu kmalo zopet spet videli, morda v šestih mesecih, v enem letu in takrat upam, da bomo imeli dobre rezultate. Hvala.